dnevnega reda in sicer gre za ustno vprašanje v zvezi s eh, enotnim plačilnim eh, območjem v evrih. Najprej dobi besedo za pet minut, gospa Bowles. Moj predhodnik na uh, mestu predsednika odbora Ekon uh, je 12. marca leta 2009 uh, eh, zapisal resolucijo, ki ni bistveno drugačna od moje, ki jo predstavljam tukaj eh, leto kasneje, leta 2010. Eh, zato se sprašujem, ali res lahko pričakujemo kakšen napredek do leta 2011. Komisija je pokazala določena prizadevanja v svoji časovnici, ki je objavila septembra 2009 in strinjamo se s šestimi prednostnimi področji, ampak Eh, večina tistih, ki so se odzvali na posvetovanje komisije, so podarili, da je pomembno dokončno določiti eh, datum za to, da bomo spodbudili tiste, ki še oklevajo. To so lastne besede komisije. Bolj jasno se je težko izraziti. In predlagamo, da bi zavezujoč končni rok postavili najkasneje na 31. decembar 2012 v času, ko prihaja do vedno večjega števila čezmejnih nakupov in pogodb, eh, je dejstvo, da imamo enake standarde za to vrstna plačila eh, ključen element dobro delujočega notranjega trga. Za potrošnike je bistveno bolje, če jim ni potrebno preverjati, ali obstajajo različna pravila v eh, eni ali drugi državi ali če zaidejo v težave, ker obstajajo določene razlike. Eh, potrošniki torej potrebujejo varnost in zaskrbljujoče je, če ni dovolj jamstev, da bi eh, preverjali ustreznost, kar zadeva direktne obremenitve. Plačeni sistemi predstavljajo tretjino stroškov bank in eh, tudi v interesu bank je, da stvari dobro uredimo. In evropski Eh, sklad za plačila mu, se mora zavedati, da, se, da so potrošniki zaskrbljeni zaradi najrazličnejših trikov pri plačilih. Sprašujejo se, kdo skrbi za njihove interese. Eh, morda niti ne bodo opazili, da se jim zaračunavajo dodatni stroški in zato moramo poskrbeti za dodatna varnostna jamstva, kar zadeva eh, direktne obremenitve. Ni nujno, da bodo banke odkrile vse težave. Poznamo uh, zlorabe, do katerih je prihajalo v preteklosti v povezavi s čeki, naprimer v Franciji. In to se je zgodilo štiri leta potem, ko uh, so uh, eh, Br v Britaniji to isto težavo na vides rešili. Prav, torej, Nima smisla, da imamo storitve, ki ne ščitijo vseh. Ni dovolj, da zadevo rešimo najprej v eni in potem drugi državi. Zato tukaj potrebujemo čezmejni pristop in želimo si od vas, gospod komisar, da ste neomajni in da predstavite predloge, kar zadeve direktne vremenitve do 30. septembra 2010. Letos bomo verjetno priča bistvenemu porast uporabe sistema SEPA pri javnih organih. Zato je pravi trenutek, da podamo zahteve glede tega, kako napredovati. Prav tako prosimo tiste države članice, ki niso rešile težav s pravno veljavnostjo eh, mandatov, da težave razrešijo. In še ena velika ovira tu so večstranske pristojbine za izmenjavo. Tudi to je potrebno razrešiti na način, ki bo skladen s politiko konkurence. To so pomembna vprašanja in gospod komisar pravimo vam, da je zdaj pravi čas, da ste odločni in da določite končni eh, rok, zato da bomo pri, dokončno prišli na sepo in da bomo zagotovili, da bo ta projekt, ki je pomemben za notranji trg, dejansko začel delovati. Najlepša hvala. To, dropiš, Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu komisije komisar Barnje. Izvolite. Uh, Govornik govori brez mikrofona. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, upam, da me tokrat slišite. In sicer že povsem od začetka želim izraziti svojo podporo vsemu, kar je povedala gospa Bovc, predsednica odbora za uh, monetarne zadeve. Potrebujemo varnost pri plačilih in s tem se vračam na tisto, kar sem povedal na svoji eh, prvi predstavitvi v parlamentu. Samo, ko bodo potrošniki imeli koristi uh, od skupnega trga, Eh, bo ta res deloval in eh, SEPA je dober primer tega. Ta sistem omogoča enostavne finančne transakcije po vsej Evropi. Zahvaljujem se predsednici odbora in parlamentu v celoti za podporo področju SEPA in eh, odzval se bom na tistih pet točk, ki ste jih izpostavili, gospa Bolskati. Tu je dejansko tisto, česar se še moramo lotiti. Eh, zavedam se, koliko dela je že bilo opravljeno. Eh, hvaležen sem za zanimive predloge strani Prvanš Beres in eh, drugih v zvezi z vprašanji povezanimi z SEPom. Da, gospa Bolc, eh, končni rok bi vnesel novo dinamiko v resničevanju območja SEPA. Eh, končni rok bi pomenil večjo pravno gotovost, eh, omogočil bi ljudem, da bi ustrezno načrtovali svoja, eh, svoje naložbe in vedeli bi tudi, kdaj bo dokončno potrebno odpraviti obstoječe sisteme. Moje službe trenutno preučujejo različne možnosti določitve končnega roka in naše delo bo predvidoma končano spomladi lahko potrdim, da razmišljamo o zakonodajnem predlogu. Na tej točki v začetku marca pa mislim, da je prezgodaj, da bi eh, vnaprej napovedoval, kakšen bo končni rok. Upošteval bom vaš eh, predlog, torej 2012, ampak v vsakem primeru bomo morali eh, vsem upletenim ponuditi določeno prehodno obdobje za prilagoditev naprimer 12 eh, mesecev prehodnega obdobja. Eh, na podlagi določenih te točk v vaši resoluciji bi lahko izboljšali kakovost storitev za končne uporabnike. Potem pod naslednjo točko, gospa Bos, eh, potrebno je razčistiti stvari glede večranskih pristojbin za izmenjavo. Eh, to je izredno pomembno za kartična plačila in za neposredno obremenitev. Slišali smo, kakšni so predlogi, prisluhnili smo različnim upletenim stranem in k malu bomo objavili rezultate svojega javnega posvetovanja, eh, kar, ki jih bomo analizirali tudi, kar zadeva eh, skladnost z politiko na področju konkurence, ki je v pristojnosti kolega Almunje. Kar zadeva neposredno obremenitev. E, imamo prehodno obdobje do leta 2012, ko so e, mogo, mogoče večranske pristojbine za izmenjavo v višini 84 centov na transakcijo. In vendarle je velik delež transakcij eh, brez eh, tovrstnih pristojbin. Eh, to ni edini sistem, kako financirati eh, ta mehanizem, pa, verjetno pa tudi ni najbolj učinkovit sistem. Veste, da je komisija sprejela svoje stališče, kar zadeva eh, plačilne kartice Mastercard in Visa, primer Mastercard, da smo eh, naslovili tudi na sodišče. Preučujemo eh, Eh, naša pravila in eh, mislim, da nam bo končna sodba sodišča nedvomno zagotovila večjo pravno gotovost. Potem tretja točka. O tem sem govoril tudi že v okviru svoje javne predstavitve. Sem za eh, vse evropsko pobudo, kar zadeva kartice. Na tem področju obstajajo različne pobude, PayPal in podobno, kar nekaj jih je. prizadevamo si za usklajeno delovanje in preučujemo tudi pravila z področja konkurence. Nimamo uh, vse evropske gospodarske politike in potrebna bo skupna pobuda uh, z uh, centralno banko, zato da bomo lahko združili uh, visoke predstavnike uh, industrije v, iz celotne Evrope, uh, s čimer bomo olajšali dialog in zagotovili, da bodo posamezni projekti ustrezno končani. Prvi sestanek bo verjetno eh, letos spomladi. Spoštovani poslanci in poslanke, parlament bom redno osebno eh, obveščal o delu posebnega sveta. E, še posebej pa se veselim tudi nadaljnih predstavitev pred odborom Ekon. Obžalujem dejstvo, da bančna industrija e, pogosto ne upošteva zahtev končnih uporabnikov. Marsika je mogoče tukaj izboljšati v Evropi. E, da bomo zagotovili večjo preglednost in pomirili strahove uporabnikov. Poseben svet bo dobra platforma, s katero bomo prišli do tovrstnih izboljšav. In skupaj z Evropsko centralno banko bomo k malu uh, eh, se obrnili na svet in uh, podali tudi predloge, kako bolje upoštevati zahteve in želje končnih porabnikov. Torej, eh, gospa Bovs, gospod predsedojoči, poslanci in poslanke, kot vidite, sem odločen eh, narediti vse, kar je potrebno za to, da bo ta sistem začel delovati. Prizadeval si bom za potrebne izboljšave in upam, da lahko pri tem računam tudi na vašo podporo. Madon, Gozes, Najlepša hvala, gremo naprej. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Nikakor ne dvomim v vašo odločenost. In eh, glede na vse elemente, ki ste nam jih predstavili, ste pravzaprav že odgovorili na večino tistih vprašanj, ki smo si jih zastavljali doslej in ki jih nasplošno zastavlja ta resolucija. Naj vas spomnim zgolj na to, da gre za zelo težavno zadevo. Namreč tukaj ne gre za neke preproste zahteve do bančniške eh, stroke nasploh, niti ne za zadeve, ki jih poznamo odprej. Tudi sam sem o teh zadevah že poročal. Gre bolj za vprašanje ustreznih pravnih instrumentov za vzpostavitev celotnega sistema in tudi na področju plačil je treba eh, razmisliti o tem, kako spostaviti eh, celovit plačilni sistem, ki bo odpravil monopol bank. Kot ste vi to razložili, zadeve potekajo, vendar smo še vedno nekoliko v zamudi. Vendar vse ustanove, ki se ukvarjajo s sistemom plačil, so nekoliko nenaklonjene izvajanju teh predlogov eh, in treba jim bo prisluhniti. Sami najbrž veste, da v Franciji stroški presegajo eh, prejšnje zneske, to se pravi v obdobju preden smo prišli na evro. To je torej vprašanje, ki je vredno posebnega pretehtanja. Sami veste, kot ste tudi že rekli, da je treba posvetiti posebno pozornost pravilom konkurence, vendar je treba razmišljati tudi o stroških poslovanja, plačilnih agencij, skratka vseh preko katerih potekajo plačila in nakazila in zato je nemogoče popolnoma arbitrarno, samovoljno postavljati neke zneske, neke omejitve, kar tako same po sebi. Zaradi tega upam, da boste razmislili o tem in da bodo tudi vsi koraki, ki smo jih doslej sprejeli, prispevali k krepitvi tega območja evra. Gospod Bulman. Gospod komisar, um, enotno območje plačil v evrih ni ne samo pomemben inštrument notranjega trga, temveč je to instrument, ki smo ga zaradi lažjega delovanja naših gospodarskih družb postavili na noge. Želel pa bi vedeti, kakšen bo končni datum za prehodno obdobje. Ni pomembno, ali so to 3, 4 ali 5 meseci, pomembno je, da bo celoten sistem dobro deloval. Da pa bo deloval, sta potrebni dve stvari. Prvič, to mora biti sistem, ki je prijazen končnemu uporabniku ne moremo si privoščiti nekega odpora, neustrezne uporabe in želje po uporabi starega sistema. Zaradi tega mora ta sistem delovati tudi v smislu tistih, eh, ki ga bodo na koncu uporabljali. In drugič, mora delovati v interesu gospodarstva. In s tem v zvezi bi omenil še en kamen spotike, namreč eh, kako se eh, prenašanje Eh, finančnih dolgov med eh, bankami obračunava. Eh, tukaj so stvari še vedno nerazdelane, sistem ne deluje dobro, zato bi bilo treba pripraviti enoten sistem, ki bo deloval v Evropski uniji. Gospod komisar, v našem predlogu resolucije je zahteva, da nam do konca letošnjega leta predstavite preho konec prehodnega obdobja. Eh, to je pomembno. Ne more komisija samo reči, ja, bomo ta rok določili, ampak potem nobene pobude ne sprejme, kajti tukaj potrebujemo skupno pobudo, skupno delovanje, če želimo, da bo to območje dobro delovalo. Hvala. Gospod Ehrenhauser. Dobro je, da imamo evro. Majhne države in tudi moja domovina Avstrija, eh, bi bile bistveno eh, pod večjim pritiskom od leta 2007, ko se je pojavila finančna kriza. Seveda pa gre tudi za eh, celo vrsto nedokončanih stvari. Komisija, kdo je odgovoren za nadzor eh, primankljaja v tem sistemu? Drugič, kdo je odgovoren za to, da težav s plačilno bilanco in eh, zadolženostjo Grčije nismo pravočasno eh, zaznali? Tretjič, kaj pa Španija? Četrtič, kdo bo sedaj zagotovil, da Španija ne bo posredovala napačnih ali sfriziranih podatkov? tisti ljudje, ki so odgovorni, mislim, da enkrat morajo prevzeti svojo odgovornost, kajti če bi jih eh, klicali na odgovornost, potem lahko zagotovimo, da bodo v prihodnosti vsi spoštovali naša pravila igre. Hvala. Gospod Ferber. Hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej drži, da enotno valuto, mora spremljati enotni postopek. Zato je pomembno razmisliti, kako bomo te enotne postopke, ki se še niso uveljavili v celotnem območju plačil v evru, kako bo do ta pravila začela delovati. Seveda pa je treba pravila še prilagoditi na nekaterih mestih tako imenovani last shift verfaren, torej postopek eh, odpisovanja in obračunavanja dolga, je gotovo eh, tisti postopek, ki ga je treba nekoliko poenostaviti. Pravila sedaj so zelo eh, birokratska, zelo zapletena za ta postopek. In zato komisar bi bil zelo vesel, če bi res imeli nek končni datum, tako da bomo do tega končnega datuma tudi to proučili, tako da ne bomo imeli ne za zaznanih dolgov in obveznosti, po drugi strani pa seveda za vsak konkretni izdatek, pa naj gre za sezonsko karto, za gledališče in tako naprej, pač ne bo potrebno imeti zelo zapletenega postopka. Zato vas tudi prosim, tako kot je to v našem predlogu resolucije zapisano, da bi resnično naredili vse za to, da bi postopki, ki so se že izkazali v državah članicah, lahko po začetku veljavnosti enotnega območja plačil v evrih še naprej uporabljali. Hvala. Hvala, gospod Karas. Eno minuto. Gospod eh, komisar, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Mislim, da se vsi strinjamo v tem, da so odgovornosti komisarja, ko gre za zahteve, predloge in tako naprej, ustrezno uh, obravnavane. Lepo je, da ste se odzvali na naše vprašanje v Evropskem parlamentu. Drugo vprašanje pa je metoda samoregulacije, za katero smo se odločili, da bi dovolili določenim organom dobro delo in da bi Eh, v najkrajšem možnem času lahko vključili v ta enotni sistem na stotine bank. Seveda, to je v interesu eh, notranjega trga, SEPA oziroma enotno območje plačil v evrih je skupno gospodarsko področje, ampak to še ni končana zgodba. Mislim, da resnično moramo sprejeti eh, pravno zavezojoči končni rok. S tem rokom, s tem datumom mislim, da bomo Eh, po uh, spešili reševanje še odprtih vprašanj, pa tudi zaradi uh, eh, zav, m, zavezujoče narave tega sistema, bomo resnično vsem, ki se moralo prilagoditi, dali vedeti, da veljajo uh, določeni roki. Torej, ta datum pa moramo čim prej določiti, tako da bo ta enotni, to enotno območje čim prej začelo delovati. Hvala. Sedaj pa gospod Kaza, dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod eh, komisar, seveda gre za dobro pobudo, ki bo veliko prispevala k izboljšanju učinkovitosti čezmejnih plačil in eh, prispevala tudi k eh, poenotenju in krepitvi razdrobljenih trgov v enoten trg, da bodo lahko tudi vsi naši državljani, ne glede na to, kje se nahajajo, uporabljali sistem, enoten sistem brezgotovinskih plačil. Druga velika prednost bo tudi znižanje splošnih stroškov za premikanje kapitala po vsej regiji, po vsej Evropski uniji in to doslej, kolikor vemo, dosega 2 do 3 odstotke BDP-ja. Moramo se potruditi vsi skupaj, da bomo ustvarili prijazno, domače, uporabno okolje za plačila in doseganje tako ambicioznega cilja pa nikakor ni lahko, še zlasti, če upoštevamo nesrečno dejstvo, da je treba pogosto iskati kompromise med zelo različnimi interesi bančnih skupnosti v Evropi smo pa v postopku izvajanja SEPA standardov, to je tudi dokaj drag postopek in proces, tako da vsi moramo postaviti razne prednostne naloge in banke so imele v zadnjem času različne prioritete in druge prioritete. Vsem pa nam je v interesu, da te zadeve vzpostavimo čim prej, zato je pomembno, da vzpostavimo zakonsko zavezujoč rok, podobno kot je pravkar povedal moj predgovornik. Nesprejemljivo je namreč, da danes ne obstaja nikakršen konkreten časovni načrt in nikakor eh, eh, ne moremo dopustiti, da usporedni sistem, ki poteka sedaj sepo, ostane tako, kot je, ker je nezadosten, zato vam polagam na srce, da pomagate že tako krhkemu sektorju, da vzpostavi vse instrumente, ki so za to potrebni. Hvala. Sedaj pa gremo na postopek Catch the Eye. Ujemite mojo pozornost po eno minuto. Gospod predsedojoči, dovolite, da vam povem naslednje. Romunija je sprejela zelo pomembne korake za a, eh, začetek izvajanja sepe. Oktobra lanskega leta smo a, eh, ustrezno direktivo v zvezi z plačilnimi storitvami prenesli v domačo zakonodajo. Že leta 2007 pa je naše združenje bančnih eh, ustanov, ki je član hm, Evropskega združenja bančnih ustanov, izrazilo pripravljenost za vključitev v sistem SEPA. To pomeni, da bomo v Romuniji uspeli za vse nakazila in za vsa plačila prevzeti ustrezno zakonodajo. Ko gre za izvajanje enotnega območja plačil v evrih, eh, je potrebno zlasti se osredotočiti za plačilni promet državnih, javnih podjetij in v našem sistemu eh, ta bomo istočasno pristopili k sepi, kot bomo v, začeli uporabljati evro. Hvala, sedaj pa komisar, gospod Barnje, izvolite. Gospod predsednik, Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem, ki ste se oglasili za vaše zelo pomembne prispevke, ki sem jim pozorno prisluhnil. Eh, vidim, da prihajamo do soglasja na ravni tega parlamenta, da se resno lotimo zadev in sami ste ugotovili, da smo večinsko naklonjeni vzpostavitvi tega enotnega območja plačil. To je nekaj, kar nam ni posebno neznanega. To je projekt, ki poteka že dve leti, sedaj ga začenjamo izvajati v praksi. In moram reči, da me je ta soglasna podpora pravzaprav nekoliko presenetila in zelo sem nadušena tem, da vsi terjate nek končni rok, točno določen. Eh, končni datum in sam sem temu naklonjen. Dajte mi le nekaj tednov, da zadeve dokončno preučim. Zelo sem namreč prepričan, da je ta končni rok res potreben, da se tudi banke in druge finančne ustanove zavedo resnosti eh, prestopanja na to enotno območje in na konkretno izvajanje do sedaj sprejetih sklepov. Sam se bom potrudil, da bom eh, naredil vse, da bo ta datum v čim bližnji prihodnosti, kot ste si vsi želeli, kot rečeno, bo to upred vsem, tudi malim in srednjim podjetjem, potrošnikom, upravam v državah članicah in mi se v celoti zavedamo, da je treba upoštevati potrebe uporabnikov, potrošnikov in strinjam se tudi zadnjo govornico in sem še zlasti pozoren na potrebe novih držav članic, ki tudi želijo celovito vstopiti v ta evropski sistem, to je vsem nam v skupnem interesu. Potem glede drugih odprtih vprašanj jasnosti, strinjam se z vami in kot rečeno, tudi tu za dokončne odgovore potrebujem nekaj tednov posvetovanja, da bomo tudi sami na jasnem glede namenov vseh udeležencev, glede možnosti združevanja prizadevanj, da vzpostavimo tak sistem, ki bo res paneuropski, ki bo deloval po vsej Evropi in eh, prepričan sem, da bo tudi bančni sektor storil vse, kar je potrebno. Hvala vam še enkrat za to vašo konstruktivno podporo sistemu SEPA, lahko vam pa samo zagotovim celovito podporo Evropske komisije pri tem. Hvala lepa. Gospa Bols, hvala eh, vsem eh, poslankam in poslancem, hvala komisarju tem smo končali razpravo o tem eh, poročilu, glasovanje pa bo potekalo jutri. Po dnevnem redu je sedaj na vrsti poročilo gospoda Lene, letni računovodski izkazi posameznih vas družb v zvezi z mikrosubjekti. Poročevalec, gospod eh, Lene, izvolite. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Pri tem poročilu gre za